Eh, colleghi, ehm, vorrei far precedere. Colleghi, se dovolite, bi pred glasovanjem, ki je predvideno sedaj v popoldanskem delu, eh, preverjanje delovanja elektronskega sistema. Bi imeli predtem preverjanje glasovalnega sistema, ker so me v radiju pozorili, da eh, včasih ta nov sistem ne deluje popolnoma oziroma včasih eh, so vtiči malce ohlapni oziroma dajmo preveriti, če ko nastavite napravo, se potem eh, prižge vaše ime. Potem bomo tudi eh, dejansko preverili, poskusili, ampak najprej preverimo, če se vaše ime prižge, Če se ne, prosim, da se preselite oziroma premestite in ugotovite, ali se potem uh, prižge naprava um, sosedem mestom. Atkins ima pre, besedo. Torej, moram povedati za prihodni sestanek, da moja naprava ne dela in zato bi prosil, če bi pač vsaj do prihodnih eh, srečanj to uredili. Ecco, allora grazie per, naturalmente siamo tutti... Hvala, seveda se vsi strinjamo z gospodom Atkinsonom v zvezi s tem, da mora to pač ta sistem delovati in da ga je treba popraviti, ampak eh, samo za danes, če se lahko prilagodite, še enkrat ponavljam, če na vašem sedežu naprava ne deluje, se pravi, da kartica, ko jo ustavite, ne prižge vašega imena na zaslončku. Prosim, da se premestite, zasedete sosednji sedež. Če ste namestili kartico, prosim, da preverite. Oziroma, da preverimo. Eh, glasujte zeleno, zdaj vsi, tako da vidimo tudi število prisotnih. Začeli smo s preštevanjem, vsi ste glasovali seveda. Mm, glasovanje je končano, zaključeno. 33 prisotnih, v redu. Ne. Kdo ima probleme? Poskusite, prosim, eh, se presesti, če ne vidite svojega imena na zaslončku. Eh, če ne vidite svojega imena, prosim, da se presedete in eh, še enkrat glasujete. Tanok, gospod Tanok, prosim, izvolite. A vse deluje? Ne. Ne, potem se eh, na naslednji sedež usedite in tam lepo skusite ustaviti kartico. Če preberete svoje ime na zaslonu, potem pomeni, da vse skupaj deluje. Potem pa pritisnite tipko za glasovanje. Še enkrat, še enkrat, oprostite. Res moramo preveriti, da vse deluje. Ste vsi ustavili kartico v režo? Poskusimo. Pritisnite zelen, zeleno, belo ali rdeče. Glasu, glasujmo torej. Testno, seveda. Ste vsi pritisnili tipko, ja. devetinštirideset jih je glasovali, uh, 49 za, 36 proti, 7 vzdržanih. Mora še kdo um, javiti nedelovanje te naprave v tem trenutku? Se pravi, lahko začnemo z glasovanjem. Strinjamo se prvo glasovanje je za proračun 2010, oddelek 10. Poročevalka Aneminejc. Začnimo z glasovanjem eh, v sklopu od eh, amandmaja 5.0.2.1 do 5.0.1.6. Glasujmo za. Z eh, dvigom roke, prosim proti, vzdržani. Mislim torej, da je predlog sprejet. 50-36 za, vedno z vidikom roke, prosim, glasujte proti, vzdržani, tudi tukaj bi rekel, da smo sprejeli.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 Mislim, da smo zavrnili, ampak eh, morda bi to preverili. Se pravi, glasujemo elektronsko v zvezi z eh, mandajem 50-38 poročevalca, oprostite 50-28 poročevalca, elektronski glas, glasujemo. Elektronsko glasujemo za ta mandma. Tutti hanno votato e chiusa la votazione. Vsi so glasovali, konec glasovanja. Imamo še en glas proti. 54 jih je glasovalo, 25 za, 27 plus 1, 28 proti, 2 vzdržana, se pravi, ta predlog spremembe je zavrnjen. Eh, Ste za ali proti? Ne deluje. Se pravi, vsekakor je ta predlog spremembe bil zavrnjen, ker smo izpod praga. Tudi kacin? Za, ste glasovali za, v redu. Eh. Se pravi, 27, 28, 28 za in 29 proti. Končni rezultat. Elektronsko izraženi glasovi plus tisti, ki so jih uh, ustno oziroma z dvigom roke izrazili, imamo kot rezultat 29 proti 28. 29 proti se pravi, da je predlog spremembe zavrnjen. 5008 za, glasujmo za z dvigom roke. Prari. Proti, sprejet. 5067 za, z dvigom roke, proti, zavrnjen. 5011, glasujmo za, proti, zavrnjen zavrnjen. 5012, glasujmo za, proti, zavrnjen. 5027, vročevalca, glasujmo za, proti, sprejeto, sprejet predlog. 5009, eh, glasujmo po delih, sam glasujmo samo za drugi del. Za, glasujmo za. Proti. Sprejet drugi del. 5051. Za. Proti. Sprejeto. 5049. Glasujmo za. Proti? Sprejeto. Gospod Salafranke, izvolite. Ne vem, če je prišlo do nesporazuma v zvezi s predlogom spremembe 5051. Včeraj sem dejal, da bom omaknil prvi del in na seznamu glasovanja imamo omenjeno samo komentarje. Glasovali smo tako, kot je na glasovalnem seznamu. Only remarks piše. Figures withdrawn. Se pravi, pravilno ste povedali, ampak eh, eh, to je že pisalo v opombi. 50-49 je še eh, v dvomu. Jaz bi še to enkrat preveril. V zvezi s 50-49 prosim glasujte. 5049. Ste vsi glasovali? Glasujte. Vsi so glasovali? Glasovanje je zaključeno. 56 jih je glasovalo, 23 za, 32 proti. Predlog spremembe je zavrnjen. 5. 5052 glasov. Glasujmo. Glasujte za. Proti. Sprejet. Kompromis ena. Za. Proti. Sprejet. Se pravi, 50-73 mm, postane brezpredmeten, 50-69 za proti zavrnjen. 5029 za proti zavrnjen. 5026 poročevalca za ne, ne, postane brez predmeta, no prostite. Fels 5026 29 ni, je bil zavrnjen, zato glasujemo za 50-26. Ne, ne postane predspremljen. Prosim, glasujemo za 50-26. Z dvigom roke za. Proti. Sprejet. Potem imamo glas od uh, predloga spremembe 5000 do 5000. 5065 v skupini, glasujemo se enkrat od 5000 do 5065 za. In bloko. Glasovanje v bloku, tako je tukaj zapisano, ne? Blok vote. Bomo pa posamezno vsak predlog posebej. Oprostite. Prosim, gospod Salafranka, povejte. No- Mi bi raje videli, da ne bi glasovali v bloku zaradi tega, ker imamo drugačno stališče pri nekaterih predlogih sprememb. Allora, la posizione dell'onorevole Sanafran... Stališče gospoda Salafrank je v imenu PPE-ja in sicer, da bi glasovali 5000 ločeno in potem vse ostale v bloku. Ali pa sprašuje, da bi vse eh, posamezno. Ne, vse, vse predloge posamezno, a to pravi gospod Salafranka. Se pravi vsakega posebej če vsi, se vsi strinjamo, oziroma če se ena politična skupina uh, odloči za to, eh, moram pač vzeti na znanje in uh, bo to, kar se bo zgodilo, se pravi, se pravi, da bomo ločeno vsakega posebej jemali in o njem glasovali. Se pravi, pet. Uh, 50, 53, ne, podpravlja se 5000. Predlog spremembe 5000, glasujmo za. Proti, zavrnjen 5000. 50, 53, glasujmo za. Proti, sprejet. 5001, za. Proti, zavrnjen. 5054, za proti. Sprejet. 5068 za. Proti. Sprejet. 5002 za. Proti. Zavrnjen. 5057 za. Proti. Sprejet. 5058 za proti. Sprejet. 5003 za. Proti. Zavrnjen. 5059 za. Proti. Sprejet. 5004 za. Proti. Zavrnjen. 5060 za. Proti proti. Sprejet. 5005 za. Proti. Zavrnjen. 5062 za. Proti. Sprejet. 5063 za. Proti. Sprejet. 5064 za proti sprejet. 5006 za, proti, zavrnjen. 5065 za, proti, sprejet. Ne sprašujem, kdo se je vzdržal vsem tem, če želi kdo povedati ampak sem to, zato da gremo čim hitreje. Če pa kdo želi še izraziti svoj vzdržan glas, lahko to pove in si bom to zapisali. 5013, 5013 za, proti, zavrnjen. 5041 za, proti, sprejet. 5042 za, proti, sprejet. 5007, samo komentarji, za, proti, sprejet. 5033 eh, poročevalca za, proti, sprejet. 5050 za, proti, sprejet. 5050 za, proti, sprejet. 5055 za, proti, sprejet. 5034 poročevalca za, proti, sprejet. 5070 za, proti, zavrnjen. 5030 za, proti, zavrnjen. Glede 5068, da glasujemo po ločenih delih, prvi del, za, proti, mislim, da je sprejet. Drugi del, ček, v redu, preverimo. Glasujmo za elektronsko za prvi del 5068. Glasujmo. Ste vsi glasovali? Glasovanje zaključeno? Ne, ne še. Še enkrat. Glasujmo za prvi del predloga sprememb 5068. Eh, Glasujmo. Ste vsi glasovali? Glasujmo. Vsi so glasovali. V redu. Glasovanje zaključeno. Rezultat glasovanja. 62 je oddalo glasove, 43 za, 12, 19 proti, nič eh, zdržanih sprejet. Drugi del za, proti, sprejet. Ne, v tem primeru je jasno. Je. V redu. V redu, pa dajmo. Prosim, čeprav je bilo jasno. Glasujmo o drugem delu uh, predloga 5068. Glasujmo. Ste vsi glasovali? Glasovanje zaključeno. 62 oddanih glasov, 31 za, 24 proti, sprejet. 5031 ne, po, z dvigom roke, 5031 eh, za, proti, sprejet. 5071 za, proti, zavrnjeno. 5032 poročevalca za, proti, sprejeto. 5014 za, proti, zavrnjen. 5043 poročevalca za, proti, sprejet. 5072 za, proti, zavrnjen. 5.074 5017 za, proti, sprejet. Sedaj gremo dalje na 5023, ker 5061 eh, je enak 5017, eh, se pravi 5023 poročevalca, glasujemo eh, oziroma za, proti, sprejeto. 5022 za, proti. Sprejet. Če se strinjate, bi predlagal, da glasujemo pet tisoč štiriinštirideset, pet tisoč petinštirideset in pet tisoč šestinštirideset v bloku, ker uvajajo že, že sprejete situacije. Se pravi, e, v bloku glasujemo za 5046 za, proti, sprejeto. 5035 za, proti, sprejeto. 5024 poročevalca za, proti, sprejeto sedaj imamo na vrsti osnutek mnenja. Imamo glasovalno listo, ki začne z predlogom spremembe 1. Glasujemo z dvigom roke za. Smo pripravljeni, lahko glasujemo. Eh, to je eh, predlog spremembe Lözing, številka ena. Lözing Meyer. Glasujmo z dvigom roke za, proti, zavrnjen. Številka dve, za, proti, zavrnjen. Številka tri, za, proti, sprejet spremembe štiri za, proti, zavrnjen, peti za, proti, sprejet, šest za, proti, sprejet, sedem za, proti, proti sprijet. Osem za proti sprijet. Devet za proti sprijet. Deseti za proti. Moramo preveriti. Moramo preveriti elektronsko preveriti. Glasujmo za predlog številka 10. Van Orden, glasujmo. Glasujmo. Elektronsko ste vsi glasovali. Glasovanje je zaključeno. 64 eh, glasov oddanih, 27 za, 36 proti, zavrnjen. 11. predlog spremembe z dvigom roke za proti. Zavrnjen bi rekel 12 za, proti, zavrnjen, še 13, ker 12. nismo sprejeli, za, proti, sprejet. Imamo še elektronsko zasovanje glede samega mnenja, glasujmo o mnenju. Ste vsi glasovali? Oprostite. Majhna tek, tehnična zapletljaj. Moramo še enkrat eh, glasovati za mnenje. Še enkrat glasujmo. ste vsi glasovali. Ne deluje. Vaša kartica ne deluje. Še, kdo, še komu drugemu kartica ne deluje? Prosim, pa sem z dvigom roke. Oprostite, ko pritisnem na gumb, na zeleni gumb, se, se mi prižge bel, bel zaslon. Prosim, če lahko glasujete z dvigom roke, ker vam ne moremo pomagati v tem trenutku. Deluje, ampak eh, na pol, recimo, najslabše. Povoljno, se pravi, za, v redu. Vsi so glasovali, glasovanje je zaključeno, rezultat 50 plus 1 za, 6 proti, 5 vzdržanih sprejet sprejeto mnenje. Čestitamo poročevalki Nejc. Dolgo in zapleteno glasovanje je bilo to. Prišlo je nekaj zapletljajo, ampak pač stroj. Gospod Peterlej je prosil za besedo uh, pred glasovanjem o njegovem poročilu. Eh, rad bi povedal dragi kolegi, da pri tem poročilu eh, smo se obnašali ekološko in nismo dali zaradi umaknenega mandmaja 38 eh, nove eh, liste za glasovanje. Torej 38 je umaknen. Dodajam pa še, da bo opravljen še tehnični popravek pri alineji 6, ker se je število članic, eh, ki so ratificirale ta sporazum, dvignilo od 26 na 27. Hvala. Bene, la ringraziamo per questi... Hvala vam, gospod Petrle, za to pojasnilo. Lahko začnemo z glasovanjem za uh, sporazum o partnerstvu in sodelovanju med eh, Evropsko unijo in Tadžikistanom. Začnemo z drugim odstavkom. 24. predlog eh, za. 24. predlog spremembe proti. Sprejet. Številka 25 za. Proti. Sprejet šestindvajset poročevalca za proti sprejet sedemindvajset avtor obratno in ostali za proti sprejet osemindvajset za proti sprejet kompromisni predlog ena za proti sprejet. 29. predlog postane brezpredmeten in 30. tudi. Na vrsti je 31. predlog poročevalca za proti sprejet. 34 za, proti Zavrnjen. 32 za. Proti. Sprejet. 33 za. Proti. Zavrnjen. 36. predlog za, proti, sprejet, številka 35 za, proti sprejet. 37 za, proti sprejet. 38 je bil umaknjen, 39 je predlog spremembe za, proti sprejet. 40 za, proti sprejet če se želi kdo vzdržati oziroma bomo to zabeležili, če bo se to na to opozorili, eh, ker se zaradi, zaradi hitrosti se mm, s tem ne ukvarjamo. 41 za, proti, sprejet. Predlog spremembe številka 42 za, proti, sprejet. 43 za, proti, sprejet, 44 za, proti, sprejet, 46 za, proti, sprejet, 45 za, proti, zavrnjen. 48 za, proti. Sprejet. 48 za, proti, sprejet. Predlog spremembe 49 za, proti, sprejet. Kompromisni predlog številka dve za proti sprejet. Predloga 50 in 51 sta brezpredmetna zaradi eh, sprejetja mm, kompromiskenega predloga 2. Sedaj je na vrsti 52 predlog za proti sprejet. 53. predlog je brezpredmeten, ker smo sprejeli 52. 54 za. Proti. Sprejet. Zdaj imamo uh, ustni predlog in ga imate na glasovani listi. 55. predlog spremembe za. Proti. Sprejet. 56 za, proti, sprejet. Predlog 57 za, proti, sprejet. Predlog 1 za, proti. Mislim, da je zavrnjen, vendar bi morali preveriti, ker nisem 100-stotno 100 prepričan. Preverimo elektronsko, prosim. A je predlog ena, glasujmo. Ste vsi glasovali? Jaz glasujem za. Glasovanje zaključeno. 61 je oddalo glasove. 26 plus 1 za 27, torej 33 proti zavrnjen. Glasujmo zdaj uh, eh, drugi uh, predlog spremembe za proti sprejet. Uh, ustni predlog poročevalca za proti sprejet. 3 odpade oziroma je pred prezmeten četrti tudi zaradi sprejetja ustnega predloga. Sedaj na vrsti uh, predlog 5 za, proti, sprejet, številka 7 za, proti, zavrnjen predlog številka 6 za, proti, zavrnjen. Predlog spremembe 8, poročevalca za, proti, sprejet. Predlog spremembe 9 za, proti, sprejet. Številka 11 za, proti, zavrnjen. Predlog spremembe 10 za, proti, zavrnjen. Zavrnjen. Oprostite. Upravičujem se. Deset. Sprejet. Dvanajst. Za. Proti. Sprejet. Trinajst. Za. Oprostite. E, ne, to je brezpredmeten. Ta je brezpredmeten, ker smo e, sprejeli dvanajst. Na vrsti je e, številka 14 za, proti sprejet. 15 za, proti, sprejet. Predlog 16 za, proti, sprejet. Predlog 17 za, proti, sprejet. Predlog spremembe številka 18, poročevalca za, proti, sprejet sprejet. Predlog 19, vedno poročevalca za, proti, sprejet. Številka 21, za, proti, sprejet. 20, za, proti, zavrnjen. 22, za, proti, sprejet sprejet. Predlog spremembe 23 za. Proti. Sprejet. Še končni glas eh, o samem osnutku. Eh, glasujmo elektronsko. Glasujmo. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. 58 jih je oddalo glasove. Gospa ne izrazi svojega glasu, ne, ne deluje. Ste za? Ste, ste za, v redu, vaš glas je za, se pravi 51 plus 1, 52, tudi vi, v redu, ste se premaknili, v redu, 51, ne. 58 oddalo glasove, 52 za, 7 proti, ne, še enkrat, 53 za, 53 za, 7 proti, nič vzdržanih. Ampak številke ne, niso prave številke, tukaj bo vseeno. Eh, nekdo je prosil za besedo, ne vem kdo sicer. Prosim, izvolite. Če želi kdo kaj povedati, izvolite. Prosim, imate besedo. Izvolite. Za. For. Non, eh... Lei ha, ha votato a favore, benissimo. A favore. Thank you. Ah, glasovali ste za, v redu, hvala. Se pravi, 51 uh, eh, elektronsko, 3 uh, recimo, z dvigom roke, se pravi končni rezultat 54 za, 7 proti, nobenih vzdržanih, predlog je sprejet. Čestitamo poročevalcu. Sedaj glasujemo elektronsko predlog eh, priporočila ni uh, predlogov sprememb, glasovanje lahko glasujemo, glasujemo, glasujemo elektronsko. Dor nima delujoče naprave, naj nam prosim pove, tako da preštejemo glas eh, ročno. Vi ste za ali proti, prosim? Za, v redu se pravi, ročnih glasov, koliko jih imamo? Sta dva, tri. Imamo tri ročne glasove. Se pravi, tistih, ki nimajo delujoče naprave. Kdo od teh deluje, eh, glasuje za? Ja, štirje so. V redu, štirje. Konec glasovanja. Od danih glasov 59, 51 plus 4, 55, 7 proti, 1 vzdržan, predlog priporočila je sprejet. Čestitamo poročevalcu. Zaključili smo glasovanje. V redu. Kaj imamo sedaj na vrsti? Še enkrat čestitamo glas eh, poročevalcu. Kot sem povedal, kot sem povedal včeraj, nam je uspelo na zahtevo, na prošnjo Eh, gospe Lunačekove. Nam je uspelo pridobiti gospoda Morana in gospo Arno, ki nam bodo sta poročala o stanju v Afganistanu. Eh, Moran je odgovorni za azijsko območje in gospa Arno nam govorila o o Afganistanu. Lahko, če se vam zdi, kar takoj predam besedo, lahko kar takoj dopredam besedo gospodu Moranu. O stanju v Afganistanu, prosim, izvolite. Thank, thank you very much. Prosim, izvolite, gospod Moran. Chairman, uh, Gospod predsednik, najlepša hvala. Dotaknil bi se samo dveh vidikov v svoji intervenciji, potem pa bom kolegico Veronik Arno eh, prosil, da pokrije situacijo na terenu, kar se tiče same zgodbe predsedniških volitev v Afganistanu. Prva zadeva, ki bi jo rad sam razložil, je perspektiva za naslednjih nekaj mesecev. Kot prvo bi povedal, da kakršnikoli bodo rezultati teh volitev, pa so te volitve storile svoje in s tem spremenile eh, ravnotežje v eh, Afganistanu. Torej, močna kampanja dr. Abdule je dala močno eh, voljo njegovi stranki, tako da bodo imeli več moči v novi upravi. Torej, zavedati se moramo situacije, ki vlada tam in da sodelujemo s predstavniki vseh strani, zaradi tega, da bodo čustva ostala na nivoju in da bomo dosegli pragmatične odločitve. Torej, zlasti je to pomembno v času, ko bodo rezultati znani, tako da bomo imeli um, sposobno administracijo oziroma vlado, ki bo lahko nekako vodila Afganistan, v katerem bo svobodna družba. Torej, omenil bi glede volitev, kjer je um, komisija za pritožbe odigrala pomembno vlogo in to v podpori mednarodne skupnosti in seveda tudi Evropske unije in ta podpora se nadaljuje. Kar pa se tiče prihodnosti se boste verjetno spomnili, da smo da je junija svet za splošne zadeve pozval komisijo in predsedstvo in sekretarjat sveta, da spregledajo situacijo oziroma usmeritev za Afganistan in da pripravijo priporočila za jeseni oziroma za dejavnosti v prihodnosti v tej državi. In v zvezi s tem bi povedal, kako delo tam poteka. Torej, moram reči, da smo kar nekaj dosegli državi od leta 2002 dalje na področju izobraževanja in zdravja, tudi v borbi proti na, eh, torej mamilom. In država je naredila velik napredek od časa eh, talibanov. Torej, mi v Evropski uniji smo svojo pomoč osredotočili na področje eh, pravosodja, zdravja, vodenja in tako dalje torej, izpeljali smo tudi opazovano misijo za volitve, ki, kar je bilo zelo zahtevno delo in zahvalil bi se vsem, ki so pri tem sodelovali in to nameravamo storiti tudi v naslednji seriji volitev. Tam, kjer pa nismo še eh, dosegli konca v Afganistanu, pa je. Um, da moramo nadalje še razvijati sposobnosti Afganistana, da bodo prevzeli naloge mednarodne skupnosti, kar se tiče vodenja po državi, izboljšanje standardov političnega vedenja, pa naj gre za volitve, za borbo proti korupcijam, pravice žensk in tako dalje. Torej, tu moramo si pogledati, kje lahko mi pomagamo pri naporih, eh, ki jih na vojaški strani izvaja ISAF. Torej, moramo se osredotočiti na praktične vidike tega procesa razvoja, zlasti kar se tiče upravljanja administracije države na podnacionalnem nivoju, to je v provincah, vaseh in mestih, kjer je za tiste, ki poznate državo, še veliko izzivov. Posebni napori bodo potrebni, da se usposobi uradnike in zlasti civilno, tudi na civilni, po civilni plati. Mislim, da je to zelo obširno področje, kjer moramo izboljšati svoje dejavnosti. Istočasno mora EU eh, še ohraniti vodilno vlogo pri izgradni policijskega sistema in eh, drugih inštitucij. Zato pa so potrebna eh, sredstva, ki so na voljo na evropski strani, zlasti za policijski sektor. In tu sodelujemo s komisijo in upam, da se nam bodo tudi države članice pridružile. Kar pa se tiče reintegracije in sprave, pa moramo tu podpreti Afganistan v mednarodnih naporih in da bi, kjer se da, lahko Afganistan sodeloval. Vendar tu mora zadevo voditi sam Afganistan. In pa končna točka torej nacionalna razvojna strategija Afganistana bo veljala do leta 2013, vendar nov politični zagon bo potreben za Afganistan od leta 2010 dalje in to bo moralo vključevati stvari, ki sem jih ravno kar omenil. Nekaj stvari se je v tem času izgubilo oziroma je iz, zagon nekako eh, se oslabil. Torej, naši eh, sklepi. Eh,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 Eh, srečna sem, da nisem v Afganistanu, ampak tu z vami. Mi smo organizirali to operacijo, ki je kar izredna. To je zelo pomemben politični inštrument za Evropsko unijo, kot veste. Se pravi opazovanje uh, volitvenega procesa. Mi imamo 20-letno izkušnjo z opazovanjem volitev, ampak to je posebna vaja za nas, ker so bile to prve volitve, odkar so Afganci prevzeli oblast 2005. Bili smo prisotni do 2004. in tam ne opazovali volitve. Zato, da smo pomagali Afgancem, takrat je bila mednarodna skupnost, ki je nadzorovala postopek. Se pravi, prvič so bili Afganci eh, preizkušeni v. Eh, volitvenem procesu in to je bil izziv, velik izziv. Ta misija je imela svoje posebne značilnosti, ker smo poslali um, za dva meseca ljudi tja. Uh, smo ustvarili neko varnostno infrastrukturo, imeli smo osem drugih eh, središč poleg samega Kabula, opazovali smo vse, kar se je dalo opazovati za dva meseca v, drža, v deželi, se pravi, že to je izredno, izredno je bilo tudi, da ni bilo tu delegacije Evropskega parlamenta, ki je to uh, navada Se pravi, imamo neko dolgoročno in neko kratkoročno opazovanje. Večkrat eh, je Evropski parlament eh, kot opazovalec kratkoročno tam, ampak mimo samega postopka v Afganistanu in samih parlamentarnih volitev. To ni bilo možno z vsemi eh, članicami, ampak tudi z Norve Norveško, Kanado in Švico, ki, s katerimi imamo eh, dobro sodelovanje in so izredni strokovnjaki. Poslali smo torej veliko skupino in jih eh, 100 eh, opazovalcev, poslali smo jih v Kabul, ampak še z drugih, eh, drugih osme, osm središč, ehm, se pravi eh, skupaj s Kanačami, Švicari in Norvežani, kot sem rekla. Komisarka oziroma komisija ima tako navado, neka večja osebnost vodi volilni postopek, zaradi tega vse skupaj verodostojnejše. Um, na mesto, da bi tu bil nek birokrat, ko sem lahko jaz ali parlamentarec, um, vidnost in tudi za, um, poznavanje um, volilnih mehanizmov je večje. Zato komisar kabineto Ferrara Valner je odločila pred koncem mandata prejšnjega parlamenta, da eh, prosi Filipa Moriona, ki je že delal za nas v Kongu in bil že tudi v Bosni, da se eh, da nastopi eh, in da se da vodi ta postopek, ki je bil zelo mm, kompliciran, ni bilo veliko prostovoljcev za to delo. Ni bilo veliko navdušencev, ne veliko da, navdušenja za to delo zaradi nestabilnosti, politične nestabilnosti na terenu. Uh, poglejmo si rezultate. Uh, eh, dve meseca pred samimi volitvami smo opazovali stanje, uh, zakonodajni okvir in delo uh, afganskih energetskega odbora in odbora za mm, reklamacije. Vse to smo videli, da je bi korektno potekalo v težavnih okoliščinah, v kateri so potekale volitve. Lahko zaključimo, da ni. Kar, ni slabo, kako so se stvari odvijale. Ljudje so se uh, vozili kar eh, daleč, zato da so glasovali kljub eh, vsem grožnjam začetnim. Ena žrtev je še vedno preveč, mm, vendar če tako gledamo na splošno, smo opazovali in sodelovali smo z lokalnimi opazovalci in z opazovalci z drugih eh, organizacij, lokalnih in mednarodnih, smo si izmenjavali informacije in ob upoštevanju vseh eh, okoliščin lahko rečemo, da ni, eh, se, niso se stvari slabo iztekle. Zakonodajni okvir, institucionalni okvir ni bil kompromitiran, seveda najslabši, ampak če ste si ogledali uh, začasno začetno izjavo, smo od vsega začetka opozarjali na neke strukturne probleme. Eden najhujših je pomankanje el, eh, volivnega registra. Se pravi, nadzorovanje število o, eh, voljivcev je potekalo z veliko težavo, tudi zaradi specifičnega problema žensk, tako saj si lahko predstavljate. O, In pa še drugi zaskrbljujoči element, eden je bil pomankanje oziroma dejstvo, da mediji so se v glavnem največ ukvarjali z znanimi kandidati, za, ki so sedeli v predsedstvu in to se dogaja tudi v drugih državah, kamor hodimo na opazovanje. Potem zakonodajni panel uh, ni bil najslabši, ampak eh, izvajanje je nekako pešalo. Skušali smo dopovedati, da smo bili tam zato, da jim pomagamo. Uh, tam se nahaja še ena večja skupina, ki nadzoruje preštevanje glasovnic. Ampak tu se postavlja vprašanje, ki je pereče glede goljufij. Mi opozarjamo na razne primere goljufij mm, komisiji za reklamacije. Petih sedi v tej komisiji, eh, tri so zunanji člani, mednarodni. Mi smo skušali dopovedati, da eh, zahtevamo od kandidatov, da Um, se ne začnejo široko ustiti pred časom in da se postopki spoštuje. Doslej ni nobene civilne vojne, doslej kandidati eh, jim uspet zadržati svoje, eh, svoje skupine. In problem je, da nimamo nobenih rezultatov glede eh, obiska. In ko smo prišli na teren, smo rekli, da morajo biti volitve varne, zato da so lahko reprezentativne in da bo velika zastopanost. 40 odstotni obisk je za Evropo izreden. V Afganistanu je pa kako dobro, slabo, kako to upoštevamo, kako to ocenimo. Uh, na jugu, na dan volitev. Nekateri opazovalci niso mogli upravljati svoje delo. Je pa razlika uh, obiska v, na jugu oziroma na severu in varnost je, so različne stopnje varnosti na jugu ali na severu. In nekateri so se vzdržali glasovanje prav zaradi varnosti. Uh, kako bodo Afganci gledali na ta rezultat? Bodo gledali na rezultat kot na nekaj zakonitega, glede na to, da, da veliko ljudi ni moglo in ni šlo na glaso, glasovati. 60 odstotkov vseh uh, sedežev uh, je bilo že pregledanih. Prvi rezultat, eh, kar zdaj je bil, na, um, je bil prvi, potem druge rezultati so mu dali že zmanjšano število glasov in danes 60 odstotkov vseh sedežev je dalo 47 odstotkov Karzaju in ostali 32 odstotkov Abdulaju. Potem še tretji kandidat eh, z 11 odstotki. Ampak ni še vse zaključeno. Rekli so nam v Afganistanu, afganske oblasti, da bodo začasne rezultate dobili od 3. do 7. septembra. Jaz ne vem, če bomo že 3. imeli začasne rezultate, morda bo do tega prišlo okoli 7. Kaj pomeni začasni rezultat? To so rezultati, ki niso še potrjeni, uradno potrjeni. Medtem bo urad za reklamacije uh, upošteval vse prizive, jih je približno 20 tisoč, 600 teh so, je prizival, ki so lahko odločilnega pomena za končni rezultat. Za njih je izziv ta eh, in sicer razlika med tistimi prizivi, ki nimajo vpliva na rezultat oziroma druge, druge pa, ki lahko pomenijo tudi ponovitev eh, volitev. Šesto takih prizivov je vplivnih, hudih eh, prizivov o kršitvah hudih kršitvah. 17. septembra naj bi potem dobili še končne rezultate. Doslej mislijo, da se bodo teh eh, terminov držali, ampak eh, končni rezultat bomo imeli takrat, ko bo komisija, volivna komisija potrdila eh, končni rezultat 17. septembra z javnim potrdilom rezultata 21. septembra naša skupina je še vedno tam prisotna, zbira rezultate, zbira informacije, priteguje pozornost eh, oblasti glede vseh koljufij in nepravilnosti, imajo eh, dostop do vseh dokumentov, do m, mm, lokalov, kjer preštevajo glasove in na osnovi vsega tega bodo odločili, če bodo še enkrat ponovili volitve. Na osnovi ustave. Uh, se to zgodi, če noben kandidat ne dobi več kot 50 odstotkov v prvem eh, turnusu glasovanja. V tem trenutku ne vemo še, kako bo, kaj. E, moramo biti previdni. Preštevanje glasov, ker ni še zaključen, nam ne dovoljuje, da določimo še število uh, udeležbe, kako bodo te, eh, ti prizivi vplivali na preštevanje glasov oziroma na končni rezultat. Postopek priziv za prizive velja za vse stranke. Vsi so se držali tega, vsi so rekli, da mora volivna komisija delati v miru in eh, spoštovati vse ta pravila in da vse, vse poteka kot bi moralo. Ampak moramo še videti, kaj bo s priporočili uh, naše volivne skupine in ta priporočila želijo izboljšati sistem, bodi si zakonodajnega, kot tudi iz praktičnega vidika. Upamo, da bomo lahko v kratkem izboljšali celoten sistem, zato da lahko pospremimo uh, demokracijo, ki se uh, ustvarja in uh, gradi v državi v Afganistanu, ker bomo imeli junija 2010 zakonodajne volitve, ni več veliko časa do takrat. Uh, in zaradi tega bomo na osnovi teh priporočil strokovnjakov morali uh, popraviti sistem po teh uh, eh, volivnih izidih. Eh, na začetku oktobra bomo lahko izdali jasna priporočila, ker bomo imeli jasno sliko. Rekli so nam, da smo malo naivni, ker smo rekli, da so, se, da so stvari eh, potekale odlično. Nismo tega rekli. Rekli smo, da glede na okoliščine eh, v Afganistanu, to ni eh, Norveška, je, so stvari potekale boljše, kot smo si predstavljali. Seveda z varnostjo je bil problem, so bile težave. Ne bi dramatizirali vsega skupaj, ampak. Eh, smo skušali pritegniti na težave, nismo pa hoteli preveč poudarjati določenih negativnih aspektov volivni postopek, pa je treba spoštovati vsekakor. Na voljo smo pa za vsakršno vprašanje in dali bomo kakrkoli informacije še potrebujete. Hvala. Hvala gospod Moran in gospa Modo Arno in odpiram debato. Začnemo z gospo Lunačekovo. Prosim, izvolite. Ja, Najlepša hvala torej predstavniku in predstavnici komisije, da so se hitro odzvali, prišli k nam in nam razložili, kako so volitve potekale glede na njihova opazovanja in eh, Povedali so tudi nekaj o problemih. Torej razlog, zakaj je, sem jaz in moja skupina želeli razpravljati o tem, je preprosto to, da ima, imela je Evropska unija eh, opazovalno misijo tam, v to je bilo vloženo nekaj denarja in eh, seveda smo bili po eh, volitvah malo iritirani glede tega poteka volitev. Naprimer, gospod Morilon je rekel, da so bile volitve dobre. Komisarka Ferrero-Vadnerjeva je rekla, da je to uspeh za afgansko ljudstvo, za demokracijo. In eh, sama mislim, da je ta entuzijazem eh, nekako prekril stvari in to smo zdaj tudi slišali, da so bili ob tem tudi masivni problemi in ta entuzijazem je bil pravzaprav nek bolj tudi nekako želja, da smo upali, da je pač. Eh, udeležba bila visoka in Z Evropske unije nekako ne bi želeli priznati, da je vrsta problemov s tem povezana. E, delno smo zdaj slišali e, o teh problemih, e, torej, da je bilo približno 3000 pritožb pri komisiji za pritožbe, da so bile še druge različne stvari, naprimer, da so volivni listki, da jih je bilo več oddanih, kot pa je bilo izdanih, torej, da so določene zadeve izginile, da zlasti, kar se tiče žensk, da niso same smele eh, voliti. Torej, eh, slišali smo tudi, da je 650 volišč bilo Eh, ki je bilo namenjenih ženskam na dan volitev, bilo zaprtih, da je bilo nekaj tisoč volivnih centrov, še uro po začetku eh, volitev bilo zaprtih, da je bilo veliko grožen se strani oblasti ali lokalnih oblasti, zlasti močni moški so bili tisti, ki so zahtevali, da se glasuje za določeno osebo. Torej, težko je ob tem reči, da so bile te volitve potem poštene in eh, prave. Torej, eh, na jugu ni prišlo toliko ljudi volit, kot eh, so pričakovali. In mislim, da je problem v tem, da so zastopniki Evropske unije menili, da. Ne bom sicer pretiravala, da je zadeva čudovita, vendar v resnici pa ni bilo tako. Kajti stvari, ki so se tam dejansko dogajale, niso bile ustrezno zaznane in mislim, da je prav, da zdaj vemo, kakšne so bile težave in da je pojasneno, kako um, močni so bili te poskusi za uh, goljufije in da je rezultat um, takšen, ki more resnično se pravilno izkazati, ali je Karzaju dejansko uspelo ali ne. In če bo situacija nejasna,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 problem, ne predstavlja problema za Afganistan, kajti to se bo potem moralo pojasniti. In tudi za Abdulo je tako, da je veliko pritožb celo sam oddal. Torej, obstaja ekspert za Afganistan, en Nemec, ki je delal v Berlinu na inštitutu za znanost in je sodelova, sodeluje posebni misiji Združenih narodov Afganistanu in on meni, zdaj citi citiram, tudi za afganske okoliščene volitve niso bile volitve prav dobre, da je prišlo do goljufij in on pozna Afganistan zelo dobro. In zato sem bila iritirana, da strani Evropske unije na vsem začetku to vse ni bilo zapaženo. Ne moremo si preprosto želeti, da je v Afganistanu vse lepo in ne videti, kaj se dejansko dogaja. In se strani komisije in komisarke bi želela videti, da se nam tu zadeve jasno povedo. Torej, ni bilo tako dobro, kot smo na začetku menili in eh, to moramo vedeti tudi zaradi ljudstva v Afganistanu, ki čaka na to, kakšni bodo rezultati in jim moramo pojasniti, da ima Evropska unija veliko upanj glede Afganistana in da vemo, da ni nobenih težav in da problemov ne bomo preprosto spregledali. In vprašanja za vas so naslednja. Povedali ste, kako je s samim programom, kako je, s, to so zdaj predhodni rezultati oziroma predhodno poročilo. Vprašanje pa je, kako ocenjujete situacijo samo med Karzajem in Abdulo? Sami ste rekli, da je bilo obema eh, omogočeno, torej tu ni bilo izgredov, hvala Bogu in ljudje pričakujejo rezultate, kakšni bodo. Me pa zanima, kako vi ocenjujete, kaj bo, kaj bo pomenilo, ko bodo rezultati objavljeni. Naprimer, da je Karzaj zmagal s 55 odstotki glasov, Abdula pa recimo eh, dobi 40 odstotkov. To je zelo tesen rezultat. Ali je možnost, da bosta oba, torej da boste sodelovala v prihodnosti. Kakšne informacije imate neposredno iz Afganistana v tej zvezi? In eh, kot že rečeno, eh, veljata kritika, da na začetku je bilo v izjavah komisarke in tudi generala Moliona izraženih več želja kot pa dejanske eh, situacije oziroma analize tega, kar se je dogajalo. Hvala lepa. Alla parola il kolega. Besedo ima kolega Salafranka. Grazie, signor Presidente. Hvala lepa, gospod predsednik. Zahvaljujem se tudi predstavnikom komisije, da so se tako hitro odzvali na našo pobudo. moram povedati, da se ne strinjam s tem, kar je dejala moja kolegica, čeprav sem se včeraj strinjal s tem, da naj bi povabili komisijo, da poroča o opazovalnih misiji. Te misije so neodvisne. Na srečo je dodala, da je malce pretiravala, da je vse potekalo odlično, da je misijo obiskala tudi komisarka Ferrero Valner in general Morion. Ko sem prebral poročilo gospe Ferrero Valner, ki ga je razdelil eh, sekretarjat, in ko sem prebral poročilo gospoda Moriona, moram povedati, da ne moramo biti zadovoljno, kaj ti gospa komisarka je pisala o poslabšanju varnostnih razmer. Gospod eh, Morion je govoril o petih atentatih, bombnih atentatih, kjer je umrlo veliko ljudi. Videli smo tudi v medijih ljudi, ki so jim odrezali roke, prste in nosove zaradi tega, ker so sodelovali na volitvi volitvah. Zato ne moremo reči, da je Evropa z navdušenjem spremljala te volitve. Vsi vemo, da nasplošno ta misija ocenjuje celotne volitve v treh dneh po volitvah. V opazovalni misiji, kot ve naša kolegica, pa ni omejena samo na dan volitev, gre za popoln celoten postopek, kako se odloča, kdo bo sodeloval v volivni komisiji, če obstaja možnost reševanja mm, konfliktov, če so mediji prisotni, če je financiranje volivnega postopka bilo pravično in tako dalje, vendar pa ne bomo sedaj razpravljali o tem, kako zelo težki je, težek je lahko volivni postopek v Afganistanu. Lahko vam povem, da sem vodil misijo Evropskega parlamenta, kjer je sodeloval gospod Havet in general Morion. Zelo malo kolegov ima znanje in pa tudi po toliko poguma, kot ga ima naš kolega Morion. Mi v Evropski uniji moramo podpreti Evropsko komisijo, ki je storila kar lahko. Res je, da te opazovalne misije stanejo veliko denarja, ne samo Evropsko, ne, ampak za, eh, Evropsko unijo, ampak to plača celotna mednarodna skupnost. Mislim, da moramo mi podpreti celotno opazovalno misijo v Afganistanu, ki je delovanje celotne Evropske unije, ki mora spodbujati demokracijo, mir, še posebej pa mir v tej državi. Evropska komisija je poslala opazovalno misijo in tehnično misijo v to državo, s tem je veliko tvegala, zato da so pomagali pri tej misiji zato lahko samo pohvalimo tiste, ki so sodelovali v tej misiji. Potem pa, ko sem prebral izjave Evropske unije in fere, komisarke Ferrero Waldner, se mi zdi, da gre za zelo dobro zmerno nalogo. In zato, kar moramo storiti mi, je, da podpremo naše inštitucije, naše predstavnike, ki so delali v tako težkih razmerah videli bomo, kako se bodo eh, stvari razvile. Prišlo je do obtožb glede poneverb, ne smemo pa se prenagliti o tem, če bo prišlo do drugega kroga. Res je, da eh, če organiziramo volitve v takšnih dramatičnih razmerah s takšnimi napadi in atentati, potem mislimo, da lahko čestitamo Afgancem, da so se tako pogumno uh, odzvali na volitve. Ne smemo pa se prenagliti, da ocenjujemo rezultate, dokler niso rezultati uradno objavljeni. Potem pa se oblasti, pristojne oblasti odločijo, če so bile poneverbe res dovolj resne za to, da razglasimo goljofijo na volitvah medtem pa lahko samo podpremo Evropsko unijo, ki je resnično zgledno delovala na odgovoren način in poslala v to državo opazovalno misijo. Podpreti moramo tudi našega bivšega kolega generala Moriona, ki je v težkih razmerah izrazil solidarnost do demokratičnega procesa v tej državi. To mora biti stvar vseh, še posebej pa nas v Evropskem parlamentu. Najlepša hvala. Grazie, onorevole Sara Franca. Hvala, gospod Sara Franca. Sedaj ima besedo kolega Obiols. Mm. <clears throat> Gospod predsednik, posebni predstavnik Evropske unije za Afganistan in Pakistan nažalost ni mogel priti Njegova prisotnost z našim prijateljem Morionom bi bila dobra priložnost, da bi lahko razpravljali ne samo o volitvah v Afganistanu, ampak o celotni splošni situaciji. Predstavnik je dejal, ko je stopil na svoj položaj, da primerjamo naša evropska plemena situacijo v Afganistanu. To je dejal z določeno mero humorja in zato pozivam naša evropska plemena, da delujemo preudarno. Gre za tipična razprava o tem, če je kozarec na pol poln ali na pol prazen, obstajajo argumenti za in proti, to je jasno. Strinjamo pa se lahko o tem, da so volitve v Afganistanu bile pozitivne in da volitve odražajo tragično situacijo v Afganistanu. Mogoče pa bi veljalo dati, da se ne smemo okvarjati z eh, političnimi zadevami v Afganistanu. To vprašanje je še vedno odprto v tem parlamentu, ko bodo ZDA in Evropska unija in eh, v medijih v teh državah govorimo o volitvah kot o kritični situaciji in o kritičnem trenutku v Afganistanu. Govorili smo tudi o političnih silah v Afganistanu. V tem trenutku, če smo realistični, potem lahko povemo, da se moramo najprej odločiti, kako se bomo odzvali na to dramatično situacijo. Ta vprašanje je še vedno odprto. Ne vem, če lahko to danes rešimo, vendar pa bi bilo nujno, da gospod Seki in gospod Morion čimprej prijeta v naš odbor, zato da lahko se poglobljeno pogovorimo o tem vprašanju. Hvala al kolega Honorevole Meyer. Beseda gospodu Meyerju sedaj. Hvala lepa, gospod predsednik. Res je, strinjam se z mojim kolegom, da potrebujemo poglobljeno razpravo. Moja skupina, Združena lovica, nikoli ni sodelovala v vojaških operacijah v Afganistanu. S tem se nikoli nismo strinjali. Z izgovorom, da bi končali vladavino talibanov, rešili situacijo žensk in končali s trgovanjem z opijem. S tem se nikoli nismo strinjali. Strinjamo se s tistimi, ki pravijo, da so te volitve dosti bolj povezane s tistimi državami, ki so spodbudile vojaške operacije v tej državi. Ne vem, če se bomo strinjali s tem, kar je povedal gospod Morion, vendar pa lahko trdimo, da ta strategija ni bila uspešna. Realnost dan danes je takšna, da te volitve, kjer sta eh, bila dva kandidata Karzaj in Abdola, ki lahko predstavljata pozitivne opcije, Nobeden od njiju ni integrist, eh, vendar pa je res, da so sprejeli zakone, ki so Afganistanke potisnili nazaj na situacijo leta 2001 in zato veliko žensk ni volilo. Zato je zelo očiten zgled ravno burka. August je bil najslabši mesec, samo eh, ZDA so izgubile 47 vojakov. Včeraj je umrl šef obveščevalnih služb. Videli smo tudi, da je bilo nekaj poslank in poslancev izgnanih iz države ti ne more več opravljati svojega dela in se nahajajo v izgnanstvu. Ta situacija ni vzdržna. Imamo torej situacijo, na katero se treba odzvati. Volitve v takšnih vojaških okoliščinah pač ne morejo biti označene za demokratične, svobodne volitve, predvsem zaradi tega, ker ne smemo pretiravati. Mi namreč zelo pokroviteljsko vedno menimo, da se morajo države voditi po našem zgledu. Mislim, da se nahajamo v kritičnem trenutku. Zato menim, da potrebujemo bolj poglobljeno razpravo, ki gre dlje od opazovalne misije Naj zmaga Karzaj ali Abdola, v resnici bodo zmagali vo, gospodari vojn, ženske bodo izgubile, zato mislim, da je nujno, da smo še vedno prisotni v tej državi, da še vedno spodbujamo to, da prenesemo ameriško strategijo vojne proti ameriški strategiji, ki se zauzema za nacionalno obnovo kajti vojaške operacije in vojaški poseg pač ni najboljša rešitev. Takšne stališče naše skupine in kot pravi gospod Objols, mislim, da je nujno, da imamo poglobljeno razpravo po osmih letih vojaške prisotnosti in potem, da je ta strategija neuspešna, mislim, da je sedaj čas, da premislimo o drugih možnostih. E- Hvala, Mejer. Sedaj predam besedo kolegu Epkesu. Hvala lepa, gospod predsednik. Veliko tega, kar sem želel povedati, je bilo že povedanega, vendar strinjam se, kar je na začetku povedala gospa Lunaček glede pristopa. Tu pa bi rad eh, nekako podprl to, kar je bilo rečeno. Mislim, da so dvomi glede rezultatov, tudi glede rezultatov, ki so bili do zdaj nekako napovedani. In eh, novinarji, naprimer, pravijo, da je okoli 2000 pritožb eh, različne velikosti, eh, torej gre za polnjene volivni skrinic in tako dalje. Gospod Holbrook je imel srečanje z možnim zmagovalcem in kar se tiče Združenih držav, menijo, da bi moralo priti do ponovitve volitev takšen ali drugačen način. Potem je tu eh, loče, torej, ločitev med paštuni in drugimi Afganistanci in vkolikor je goljufija na. Torej, se poraženec ne bo strinjal z rezultati in uh, zdaj bom odšel po svoji intervenciji, ne bom počakal na odgovor, ker grem na letalo, vendar uh, Gospod Holbrook, spoštovan američan in diplomat, meni, da je potrebna ponovitev volitev in mislim, da bi morali to podpreti. Drugo pa se sprašujem, ali je kakšen pokazatelj, da e, so bile nekako pogodbe oziroma razpisi dani tistim e, stranem, torej e, ali pa tistim zunanjim um, ljudem, ki so prispevali k pač rezultatom volitev, ne pa Afganistancem. In tretjič, kakšni so izgledi bili pred ali zdaj po volitvah, da Pakistan kaj deluje v smeri zaprtja meje. Torej, gre za veliko število eh, ljudi, ki nam delajo težave in ti so v Pakistanu, ne v Afganistanu in tudi o tem se je treba pogovarjati kot o stvari, eh, kot o prednosti stvari, tako na političnem diplomatskem parketu. Vrsta britanskih vojakov je umrla v Afganistanu in tudi člani drugih enot in mislim, da sem upravičen, da kot nekdo, ki podpira našo intervencijo, torej intervencijo Zahoda v Afganistanu, pa je težko opravičiti eh, torej, družini padlega vojaka eh, stanje, eh, torej, stanje na volitvah, kjer naj bi bili cilji demokratični. Torej, kako naj jim razložimo, da so pač nekateri teh vojakov padli pri uh, obrambi volišč, volišč, na katerih so imeli le uh, eh, malo številni ljudje, torej dva ali tri je možnost voliti. Torej, spopasti se moramo s temi problemi in se zavezati torej, polno njihovim problemom ali pa se umakniti. Ne moremo samo polovinsko delovati. La parola, lo... Zdaj pa beseda gospodu Levrisu. Hvala, gospod predsednik. Jaz bi tudi dodal neko svoje razmišljanja. Jaz menim, da se tu pogovarjamo o volitvah v Afganistanu, ampak eh, mednarodna skupnost in unija ne povesta jasno, da pred volitvami je bila, bil sprejet zakon proti ženskam, kar pomeni, da je bilo res eh, hudo napadeno dostojanstvo človeka. Ko takole opazujemo, da eh, smatra tam žensko kot nek predmet in eh, ne samo v okviru tega zakona, ampak še drugih zakonov, čeprav nekateri želijo posredovati podobo, da je nekje neka eh, demokratska, demokratično pokrivalo. V resnici eh, je Afganistan kar, kar daleč stran od demokracije. Ne moramo si zamišljati volitev takih, kot so pri nas, to razumemo zaradi samih pritiskov strani ZDA. Eh, in zaradi raznih drugih eh, faktorjev, ampak ne smemo pozabiti na dejanski kontekst. Ne bomo dosegli nobenih rezultatov, eh, trajalo bo še nekaj časa, veliko ljudi je vložilo prizive, veliko ljudi ni šlo na volitve in v takih okoliščinah eh, je tu pa tam nek pozitivni vidik, lahko upamo. Unija je imela pomembno vlogo. Sedaj se moramo ukvarjati, se moramo ukvarjati z, z dobrim vladanjem, z, z oblastmi v tej državi, s človekovimi pravicami. Ne smemo pozabiti, da v takih okoliščinah imamo migracijo, migracijski tok iz tega območja in vse države proti Evropi prek sredozemlja. Če ne bomo ukrepali, zato da te ljudi pošljemo nazaj v mir, bo celotna Evropa plačala za to. In še nekaj. Mislite morda, da v danih okoliščinah, glede v samih volitev, lahko rečemo, da imamo tu na voljo izid, ki izraža pravo voljo Afgancev. Sedaj ima besedo kolega Atar Montaldo. Thank you, uh, Mr. President. I will talk in English. Hvala lepa, gospod predsednik. Govoril bo angliško. Torej, ka smer, v katero poteka ta razprava, mi daje misliti, da so člani eh, ki, med nami, ki niso seznanjeni z dejansko situacijo v Afganistanu. Če ste pričakovali običaj normalne volitve v Afganistanu, potem ste bili zelo naivni. Torej, ne gre za vprašanje o tem, da imate svobodne, eh, pravične volitve ali pa ne, ampak da sploh volitve se lahko odvijajo. In situacija v Afganistanu je veliko eh, težavnejša, kot si predstavljamo. In ko sem bil sam v Afganistanu v okviru nekega odbora, moram povedati, da tam obstaja samo neka oblika vodenja v določenih urbanih področjih in delih severa. Ostala država je praktično eh, neobladljiva, torej živi pod terorjem, varnost je absolutno uh, nična in uh, tu lahko primerjate, nekako lahko bi rekli, da gre za volitve v vojni coni. Tu bi želeli vzpostaviti, vsaj mislim v tej razpravi, določena merila ali parametre, ki niso uporabni za Afganistan, kajti vsi vemo, da je to zelo poseben primer, ki ne moremo, ki ga ne moremo primerjati z nobeno drugo državo. Tam se odvija vojna in ne gre za vprašanje spodbujanja ljudi, da bi volili. Nasprotno, tam so ljudje pod grožnjo, torej grozijo jim, če ne bodo volili. Torej, če damo zdaj na tehnico, ali je bila ta ali so bile te volitve ob koncu dneva uspešne ali ne, moramo priznati in vsi, da verjetno niso bile svobodne, da verjetno volitve niso bile poštene, kajti ne morete imeti volitve v državi, kjer poteka notranja vojna. Vendar kakšna pa je alternativa temu? Torej, alternativa je, da volitev sploh ne bi bilo. Takšne alternative ni bilo ali boste imeli volitve ali pa ne. Ne pa, da imamo oziroma da bi bile to volitve v običajnih okoliščinah. Tu so okoliščine popolnoma nenormalni, ko smo bili mi v Afganistanu, eh, torej tudi, smo videli, da tudi Kabul ni bil varen. In če menite, da je varen, pozabite to, ne morete iti preprosto iz hotela na cesto, razen če niste oboroženi v takšnih okoliščinah menim, da če volitev ne bi bilo, bi to pokazalo, da so bili vsi napori, ki, eh, s katerimi smo poskušali neko obliko normalnosti upeljati v Afganistan, bili za manj. Lahko je govoriti o ženskah, o situaciji, kot je bila leta 2000, vendar tako kot je situacija zdaj v Afganistanu in eh, tam sem bil z generalom kar nekaj časa, je takšna, da če volitev ne bi bilo, bi to porazilo celoten namen vseh naših naporov oziroma naporov svobodnega sveta glede Afganistana. Hvala lepa. Conclude il dibattito. Zaključimo debato z gospod Nečevo. Uh, uh, Predsednik, kolegi, nisem strokovnjak za Afganistan. General Morion je bil strokovnjak uh, naše skupine za Afganistan. To je pač nekdo, kateremu je bila zaupana vodilna vloga um, opazovalne misiji. Kar pa bi želela povedati o, o teh širših naporih opazovalne misije, moram povedati, da pač sem imela nekoč priložnost oziroma čast, da sem jo vodila in to v državi, ki je paradiš v primerjavi z Afganistanom, to je Zambija pred nekaj leti. In moram povedati, da gre za pritisk, pod katerim je treba objaviti rezultate, potem ko se volišča zaprejo. Torej, takšne deklaracije ne morete zavlečevati v nedogled. Torej, morate eh, priti z deklaracij, nekakšno deklaracijo v dveh ali treh dnevih. Torej, gre za zelo težaven no, dejanje in z neke razdalje je težko razmišljati, eh, da bi morda bilo treba povedati zadevo malo drugače, da Afganistanci niso za dosne število glasovali, da to ni zmaga demokracije. To bi lahko narobe razumeli. To mislim, da je treba razumeti ta um, močan pritisk. Sicer ne vem, če je bila tudi v Afganistanu takšna situacija, da je opazovalna misija Evropske unije misija, ki ni edina prisotna tam in uh, skušate biti tudi v skladu z drugimi misijami. Kljub temu pa pride trenutek, ko je treba nekaj povedati in takrat želimo nekako priti do skupnega sporočila, eh, do najbolj uravnoteženega sporočila, ki je možno. Zato bi nekako vas pozvala k večjemu razumevanju in dva predsed, predstavnika komisije sta nam povedala, kot sem tudi jaz enkrat povedala v zvezi z Zambijo. Dokler ni zadnji glas preštet, volitve niso končane oziroma zaključene. In Če je situacija tako težavna, kot je v Afganistanu in eh, ko so zamude v zvezi s tabulacijo vedno daljše, se situacija eh, še dodatno otežuje. Torej, lahko bi rekla, da eh, cenim eh, gospoda Holbruka, pa menim, da ni še prišel čas, da bi javno objavljali željo po drugem krogu volitev. Mislim, da je prek malo in kdo smo mi, da lahko od zunaj rečemo kaj takega. Kaj bi mi rekli, če bi američani eh, v zvezi z volitvami v eni naših držav članic rekli, to je vse lepo in v redu, samo želeli bi imeti drugi krok mislim, da in to zato, ker so razlike med vodilnima kandidatoma, tekmecema premajhne. Mislim, da to ni na mestu. Gre za dejanje, uravnoteženo dejanje. In rada bi pohvalila celotno opazovalno komisijo za delo, ki so ga upravili v tako težavnih eh, pogojih in njihovo delo tudi še ni končano. Drugo pa bi rada podprla predlog, ki je bil podan in tudi eh, torej, predstavnica zelenih verjetno se strinja, da moramo skrbno slediti situaciji v Afganistanu in razpravi o tem, kaj se tam dogaja, kakšno je naše stališče in kaj je zaželjeno oziroma kaj je najboljši možni razvoj v prihodnosti. Hvala lepa. Eh, Hvala, gospod Nejc. Kolegica Lunaček je še prosila za eh, besedo. Prosim, izvolite. Eh, v zvezi z vsemi intervencijami, ki smo jih zdaj slišali, bi rada dodala samo še nekaj k svojim razmišljanju. Seveda razumemo, da je situacija v Afganistanu zelo težavna, vendar ne gre za to. Gre za to, da so bile besede na začetku, takoj po volitvah, dale vtis, da je situacija veliko pozitivnejša, kot zdaj vidimo, da je bila. In vprašanje, ki bi ga rada postavila komisiji, je ponovno. Vendar naj, najprej omenim, kaj je rekel gospod Obiols. Pravilno je povedal, da vedno gledamo ali je kozarec eh, pol poln ali pol prazen, vendar naša naloga je, če imamo Evropsko misijo oziroma misijo Evropske unije, da se vprašamo, kaj bi lahko bolje storili in pa seveda se strinjamo, da je bilo težko biti tam, Kljub temu pa bi želela, da bi se dogovorili glede tega, kar je rekla gospa Nejceva in drugi, da bi bilo dobro, da nekako preidemo na drugo stopnjo in razmišljamo o tem, kakšne strateške spremembe so potrebne v Afganistanu. Situacija je jasna, sama vojska ne bo pomagala Torej, tekom let je bilo premalo vlaganja, tako denarno, kakor tudi drugih virov, v socialno stabilnost, gospodarsko stabilnost, vlaganje na področja, kjer bodo Afganistanci čutili, da gre dejansko za razvoj v njegovi, njihovi državi. Mislim, da so to stvari, ki jih mora o katerih mora razpravljati Evropski parlament. In pa še postavljeno je bilo vprašanje, kakšna je možna alternativa temu. Saj ne, da bi rekla, da volitev ne bi smelo biti, vendar kot Evropski parlament, kot odbor za zunanje zadeve moramo vedeti, kakšen je bil postopek in kaj lahko storimo. In zato je vprašanje komisiji, če bo dodaten krok volitev, kaj boste vi naredili? Kakšen proces bo, da boste zagotovili, da bo obstajal nek pravi registr za voljivce? Tega do zdaj ni bilo. Torej, kaj se bo zgodilo? Ali bodo volitve bolj kredibilne? Ne vem. Vem, da je to težko vprašati, verjetno tudi še teže odgovoriti. Lahko pa, da imate odgovor. In pa še ne le stabilnost na socialnem in gospodarskem področju in to zlasti za ženske, ampak gre še za razvoj dobre administracije, za kar je tudi potreben denar. In tudi tu se moramo pogovarjati o strategijah, ki se bodo bolj osredotočale na civilno prebivalstvo, torej na ljudi, da se pomaga njim. Bene, a questo punto allora Mm, terminato eh, il dibattito tra colleghi. Colleghi, zaključili smo debato in sedaj bi pustil besedo komisiji, eh, gospodu Morano in gospe Arojevi, zato da odgovorita na vse vaše pripombe in vprašanja. Prosim, izvolite. Oh, uh, may, uh, Chairman, um... Če smem, gospod predsednik, bom začel bolj slaš, splošnimi zadevami, ki so se pojavile v razpravi. V takočem postopku ne smemo pozabiti to, kar se je zgodilo prejšnji teden. Imamo komisijo za volivne pritožbe, gre za mednarodno skupino, ki uživa veliko gled in veliko podpore mednarodni skupnosti pregledujejo vse pritožbe, ki so bile registrirane, raziskujejo nekaj teh, medtem pa bodo istočasno vplivali na kakovost rezultatov volitev. To je treba poštevati. Še nekaj tednov bo teklo, preden bomo zaključili s tem delom. Končno poročilo opazovalne misije na volitvah bo izdelano oktobra, tudi do takrat imamo še nekaj časa. Kar zadeva drugi krok, mislim, da je zelo težko špekulirati v tem času, če bo prišlo do drugega kroga ali ne. Kar zadeva našega prispevka, mi se zelo zauzemamo za to delo. Prepričan sem, da bo komisija pregledala in opazovala razvoj dogodkov. Mislim, da ni treba pozivati drugi krok. O tem obstaja veliko špekulacij, obstaja kar nekaj možnih izidov. Šli smo tudi vprašanje o tem, kakšna je možnost sodelovanja. Seveda obstaja možnost. Mogoče bi doktora Abdula lahko zopet postal zunani minister, kot je to že bil, zato si ne moremo zamisliti, da takšnih možnosti ni, kakršnakoli bo vlada. Slišali smo tudi že javne izjave dr. Abdule in te izjave so bile precej zmerne. kljub demonstracijam na ulicah in tako dalje. Vendar pa mislim, da je sedaj še prezgodaj, da ocenjamo situacijo, če bo prišlo do drugega kroga, bomo to izvedeli. Najpomembne pa je, da skušamo storiti vse, kar lahko, da zagotovimo najkvalitetnejše možne rezultate v danih okoliščinah na terenu. Medtem pa lahko komisija za pritožbe zvolitev odigra ključno vlogo kakršnakoli bo že nova oblast, Ortolijo bo vodil, se vračam na to, kar sem že povedal, bomo imeli zelo velik izziv, ko se bomo znašli pred novo fazo pomoči za Afganistan. Tudi ZDA so spremenile svoje stališče glede tega. ZDA se zauzemajo za idejo afganistanizacije, predstavljajo ideje z vojaškega vidika. Skušamo doseči že veliko kar vrsto let, vendar pa res je, da nismo bili zelo uspešni, vendar pa se trudimo. Nujno je, da dobimo kompetentno oblast, s katero želimo sodelovati, da popelje državo v nekaj, kar je bolj vzdržno in kar ozbuja več upanja za državljane, Premisliti morajo tudi o tem, kako zagotoviti varnost v svoji lastni državi. Videli smo že in slišali tudi, koliko je bilo žrtev in to je, bilo treba, to je treba upoštevati. Ne vem, če je res prišlo do poseganja tujih sil v volitve. Res pa je, da imamo donatorje, ki vlagajo v Afganistan in veliko krat ni nobene alternative, kot so tuja podjetja, da naprej investirajo. Torej, lahko se pač potrudimo, da dosežemo čim več. Potem imamo Pakistan, to je pač tema razgovora za kdaj drugič. Nekaj, kar je zelo dobrega v zvezi s Pakistanom, je, da smo dosegli, da Pakistan bolje nadzoruje svojimi silami ozemlje, kjer eh, vladajo določena plemena. In še zadnja točka. Mi v komisiji pozdravljamo nadaljne razprave o Afganistanu želimo tudi povečati našo pomoč, našo podporo, zato da bi stabilizirali to državo v naslednjih letih. Pripričal sem, da bo tudi Evropski parlament odigral pomembno vlogo v teh razpravah. Več, kot bomo razpravljali, bolje bo. To pozdravljamo in pripričal sem, če bi bila komisarka tu, bi dejala enako. Želite dodati še kaj vi? Hvala. kar zadeva prisotnost sekuja, vemo, da eh, se vozi, da je že v Afganistanu in kolega tudi se tja vozi in zato ne vemo, kdaj se bosta eh, kolega vrnila. Sala Franka in drugi bo to lahko potrdili. Vemo, da je zelo težko. Vemo, da ni glavni opazovalec nikoli uporabil besedo svobodne volitve. Zelo kompleksen postopek je to, gospa Nec je že tudi povedala. Recimo, da, je, da ne moremo še pregledati rezultatov, izidov, ker eh, še niso na voljo in ogledali smo si tisto, kar je bilo prej, kar se je dogajalo potem. General Morion je sledil in pazljivo sledil vsemu. Uh, hotel je biti tako pomirjujoč v zvezi z volitvami, ker smo si pričakovali veliko hujše izide. Seveda, Sarafank je že povedal, um, kar odleglo nam je, ko smo slišali, da niso naši ljudje m, mm, preživeli nič hujšega, čeprav je prišlo do žrtev. Afganska policija se je res potrudila za to, da bi zaščitila naše predstavnike, naše ljudi in da bi zagotovila varne rezultate. Od misije bi si pričakovali še kaj drugega. Če, uh, govorimo o legal reasonable framework. Postopek je bil reasonable, verodostojen. To pomeni, da je najpomembnejše to, da je prišlo do volitev. Najhujša kritika, ki pada z določenih krogov, je v zvezi z položajem žensk komisarka Ferrovaldner nam je dala določena navodila. Ko greš v misijo, prosim, da pazite tudi na ženski položaj. To je katastrofalno v Afganistanu, tudi kar zadeva same volitve. Najer nam je, nas je spomnil, da novo izvoljeni zakon je res hud udarec. Obstaja tudi neka raven sodelovanja z UNICEF-om, ko spa Nec je spomnila na sodelovanje z radnimi subjekti. Tudi z UNICEF-om smo skušali stopiti v stik in sodelovati. Ampak gre za izredne razmere oziroma Unifem je bil to, ne Unicef. Unicef. Uh, Pevris je tudi povedal, da je treba še počakati do konca tega volilnega postopka, zato da komisija opravi svoje delo, ne moramo nobenih predvidevanj še izreči. 2003, 2003 uh, um, pritožbe imamo in upajmo, da bomo 21. septembra slišali, kaj se je, je zares zgodilo. Nič čudnega, če se bodo stvari nekako zavlekle. Skušali bomo zagotoviti, da pride do varnega napredovanja del. Hvala še za te prispevke in te odgovore in pojasnila. Zdi se mi, da so vsi izkazali veliko zanimanje za to temo. Situacija je še vedno problematična in bomo pazljivo spremljali vse skupaj. Jutri se bom sestal z Sekujem, ki se bo vrnil iz Kabula in to bo seveda zelo plodno srečanje. Priložnost bom izkoristil, da ga povabim do konca meseca na sestanek, ker ga pač danes ni bilo in zato ga bomo še enkrat povabili sem k nam, da razvijemo vse te točke, ki smo jih danes nekako razvili, ampak seveda, če bi bil on prisoten in uh, z informacijami, ki jih bo še on naknadno prinesel s sabo, bomo lahko vso to temo še dodatno poglobili. Uh, pravi, kot sem rekel, na prihodnjem sestanku, na enem od prihodnjih sestankov do konca tega meseca, imamo na programu sestanke 28., 29., 30. septembra tukaj v Bruslju, 15. septembra v Strasburu. Če želite, si lahko zapišete, vsekakor boste um, tudi sklic dobili na vaš naslov. Um, Mm, povedal bi vam še, da je minister Bilt šel v Kabul, zaradi tega tudi Sekuja ni tudi z nami, ker je šel z njim, za njim, zato da ga je tam sprejel in mu osebno posredoval informacije. Poročal bo mm, na Relexu v tem koncu tedna o tem potovanju, o vsem tem, kar je zbral, podatkih je zbral na terenu prihodnje nas bo informiral in bo sporočil, kaj vse se je dogajalo. Poleg tega, da povabimo Sekuja do konca meseca, da nam poroča na to temo, ambasador Seku ima splošno znanje v zvezi z mm, odnosi Evropske unije, bodi si z Afganistanom, kot tudi s samim Pakistanom, ampak ima tudi to prestojnost da lahko zaprosi generala Moriona, da se z nami sestane. Se pravi, imeli bi skupaj skupni sestanek z um, odborom za razvoj. Vemo, da je Afganistan občutljiva, občutljivo območje za Evropsko unijo. Tako bomo lahko dobili neko jasno izostrojeno sliko in bomo izvedeli do takrat, kako, eh, kateri so izidi volitev, če bo potrebno nek drug krok volitev, če se stvar, so se stvari stabilizirali ali se je politična magma še vedno, je še vedno prisotna. Upam, da so ti predlogi vam všeč, da se boste njimi strinjali. S tem se zaključuje zasedanje odbora za zunanje zadeve. Nadaljujemo z zasedanjem um, odbora oziroma eh, razširjenega predsedstva in ekstra omnes. Mm, prav, vabim tiste, ki pač niso člani predsedstva, da odidejo in da lahko začnemo z sestankom koordinatorjev oziroma razširjenim predsedstvom. Čez pet minut eh, začnemo z delom, petminutni odmor. Hvala. Vidimo se 15. septembra v Štrasburu. Hvala. Okay.